Začenjam sestanek našega odbora za proračun, ki ga bomo danes popovdne posvetili izključno glasovanjem. Po glasovanju pa bo še sestanek koordinatorjev. S sestanku bomo nadaljevali jutri ob 9. do povdne, kjer se bomo lotili dveh študij ena zadeva način, kako države članice obravnavajo prispevke EU v svojem proračunu in druga študija pa zadeva upoštevanje enakosti spolov v proračunu EU. No, Potem imamo še sporočilo o solidarnostnem skladu, na kar bomo glasovali o proračunskem letu 2016. Še nekaj bi vam rad povedal, preden bomo začeli glasovati in sicer, da bomo imeli Eh, izreden skupni sestanek med odboroma za proračun in državljanske pravice, Live. To bo 19. oktober ob 18.45 do 20.30, takoj po trialogu. Takrat bomo namreč imeli prvi predspravni trialog 19. oktober, torej na začetku popovdanskega dela sestanka. Pa še nekaj, Steering Board FCA, torej Evropskega strateškega uh, sklada, nam je posredoval dve imeni in sicer imeni za Managing Directorja FCA in drugo ime pa še za na njegovega namestnika in zaslišanje pred plenarnim zasedanjem je predvideno jutri ob 19. v dvorani 6Q2 stavba Jan. To bo jutri ob 19. in srečanje bo lahko trajalo do 2 uri in pol. Zato prosim, poskrbite za to, da boste mm, lahko prisotni in da boste prisluhnili obema kandidatoma. E, po vsakem zaslišanju, ki naj bi trajalo eno uro, bomo imeli še krajši Eh, posvetovalni sestanek, debriefing, na to pa bomo glasovali. V sredo popovdne pa bo Evropski parlament o tem glasoval na plenarnem zasedanju. Zato je pomembno, da se o tem izrečemo čim prej, saj gre za dobro delovanje in vzpostavitev eh, Evropskega sklada za strateške naložbe. Tako, mislim, da sem vam tem podal bistvena sporočila in zdaj lahko preidemo na glasovanje. Najprej o uporabi instrumenta prilagodljivosti, za katero je poročevalka Eider Gardia Sabal, ki nam bo danes uh, predstavila dve poročili in zato pozdravljam natančno pripravo teh dveh poročil. Eh, in sicer je vse potekalo zelo hitro od glasovanja v odboru do glasovanja na plenarnem zasedanju. Naj bi eh, potekla samo dva tedna in to je res rekord v hitrosti. Zato čestitam poročevalki in dajem besedo. Ja, najlepša hvala, predsednik. Ja, dejansko, glede na to hitrost, ki ste jo že omenili v zvezi z obravnavo teh dveh poročil, bi želela. Eh, povedati, zakaj predlagam, da naj glasujemo proti vsem predlaganim predlogom sprememb na ti dve poročili. Namreč menim, da je ravno hitrost pri sprejetju teh poročil in glede na eh, to begunsko krizo in njene razsežnosti, za katero smo predvideli dodatnih 240 milijonov evrov, je zelo pomembno, da eh, to proračunsko spremembo podpremo s primernim besedilom. To besedilo smo poskušali narediti tako, da bo v skladu z večinskim stališčem v parlamentu in zato ne bi mogli um, obravnavati podrobnosti in se spuščati v nadaljne razprave s političnimi skupinami in uh, zato ne moremo sprijeti uh, in se lotiti predlogov sprememb, saj sicer o tem ne bomo mogli glasovati v sredo. Pomi pred um, plenarno zasedanje bo namreč že čez dva tedna. Uh, tema je dovolj urgentna in zaradi tega mislim, da ni primerno, da vnašamo spremembe v um, ti dve poročili. Zato prosim kolege, naj razumejo, da tukaj ne gre za vsebinsko zadrego, da ne gre za to vprašanje, ampak da gre predvsem za vprašanje hitre obravnave. Zato imamo tudi obe poročili na današnjem dnevnem redu, da jih bomo le čim prej obravnavali in da lahko, boste lahko vključeni na um, dnevni red za usredo. Predsednik, najlepša hvala. Mislim, da vsi tukaj razumemo, da gre za zelo nujno temo. Vsakodnevno več tisoč eh, nezakonitih priseljencev prečka eh, meje Evropske unije in rezultat tega je lahko res prevelika obremenitev naših zunanjih meja, kar je treba obravnavati na primeren način. Upam, da imate zdaj pri sebi glasovalne kartice, ker bomo glasovali poimensko. Izvolite. Se upravičujem, sem podpornik gibanja enega sedeža, ampak svojo volilno kartico, sem, oziroma kartico za glasovanje, sem pustil v Strasburu. Dve karte za vote, monsieur Taron. Une... Gospod Taron, eh, predlagam, da mu pripravite dve glasovalni kartici, tako da bo eno lahko pustil v svoji pisarni v Bruslju in drugo v Strasburu, ker sicer na ta način um, ogrožate evropski proračun. Zato prosim, bodite pozornejši na to v prihodnje. Dobro, bomo sedaj eh, poskusno glasovali, da vidimo, če vse deluje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Aha, ne, nekdo manjka, jaz manjkam, ugotavlja predsednik. No, zdaj pa ja, glasovanje je končano in uh, sprejeli smo uh, to določbo z 20 glasovi za, tremi proti in šestimi vzdržanimi, tako gospod Taron. Uh, odločili smo o vaših glasovalnih karticah. V redu, zdaj pa gremo na glasovalni seznam. Uh, kdo je za? ki s'abstient. Eh, proti, vzdržani, torej predlog spremembe je zavrnjen, amandma številka 3 za, proti, eh, vzdržani, torej zavrnjeno, amandma številka 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, eh, odstavek 3, amandma 5 za, proti, vzdržani, Vzdržani? Zavrnjeno. Amendma številka 6. Za? Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Amendma številka 7. Za? Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Amendma številka 8. Za? Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma številka 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma številka 1 v zvezi z vodno izjavo A za proti vzdržani zavrnjeno. In sedaj glasujemo o celotnem besedilu poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto s 26 glasovi, eh, oddanimi glasovi, 24 za, 1 proti, ni vzdržanih glasov. Zdaj pa k drugemu poročilu gospe Eider Gardia Sabal in sicer o predlogu spremembe proračuna številka 7, eh, ki predvideva plačila za uresničevanje resolucije. Zdaj pa glasovanje. Amandma številka 3, kdo je za, proti? Ja, lahko glasujemo tudi v svežnju. Ne? E, tukaj imamo različne avtore, torej ta prvi amandma številka 4 zavrnjem, amandma številka 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma številka 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma številka 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma številka 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Zavrnjeno. Amatma številka 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 1, uvodna izjava FA, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amatma številka 2, uvodna izjava G za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, uvodna izjava GA, nova verzija za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu za spremembo proračuna številka 7 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. In s tem je predlog spremembe proračuna številka 7 sprejet. Um, ehm, 23 glasov za, 1 proti ni vzdržanih glasov. V redu. Zdaj pa bomo predvideli govorili še o celi vrsti transferjev. Gospa Gardija Sabal, želite besedo? Ne, nimate posebnih pripomp in če jih nima nihče drug. Ne, ničesar posebnega nimamo tukaj samo transfer številka 29, to je znani global transfer, ki se izvede na koncu proračunskega leta, potem 32 zadeva plačila za begunce in humanitarno krizo, torej gre za uh, vzpostavitev nujne pomoči in uporabo rezervnih sredstev za nujno pomoč. Uh, Eh, v višini 155 milijonov. Mislim, da tukaj ne bi smeli imeti nobenih težav. No, mislim, da lahko glasujemo v svežnju o vseh teh transferjih. Torej, o transferju številka 29 in 32 in sicer poimensko glasujemo. konec glasovanja. Transferje smo sprejeli s 24 glasovi za, dvemi vzdržanimi in enim proti. Zdaj pa v zvezi z drugimi oddelki v proračunu za leto 2015 gre za uh, manjše spremembe. Ali želite besedo v zvezi s tem, gospa Holmajer? V bistvu gre za različne odločitve znotraj različnih inštitucij in v skladu s členom 25 nam niti ni treba odločati o tem, zato ker je so te spremembe pod določenim pragom, ampak imamo tukaj um, štiri zahtevke Evropskega sodišča za pokritje stroškov, ki jih predstavlja šolanje otrok njihovega osebja v Evropski šoli, glede na to, da je eh, Evropska šola povišala strošek šolanja. In na to gre tukaj še za poglavje 102, ki zadeva možnost za dajatve za osebe, ki so imele določene funkcije znotraj evropskih institucij eh, in tukaj so zneski še nižji, gre za 142 tisoč evrov. Na to pa še um, peta prerasporeditev, ki zadeva prenovo opreme in nadaljujem v angliščini. Takšen workshop. 350 tisoč iz splošnih objav. Te splošne objave imajo manjše stroške, vsota je 350 tisoč, potem pa še prenos v okviru številke 4, gre za številko 746 tisoč, gre za čiščenje in vzdrževanje. Vzdrževanje zgrad je vključeno v to. Cilj pri tem pa je, da bi nadomestili in zamenjali ter izboljšali orodje in informacijsko tehnologijo ter programsko opremo, da bi vlagali torej več v to področje. Zato potrebujemo 746 tisoč. In še četrto vprašanje sodišča, le za drugo poglavje začasni prihodki poslancev. Tam smo imeli nepotrebna sredstva, predlog pa je, da bi upoštevali zunanje izvajalce za jezikovne storitve. Veliko je dela na tem področju, zato potrebujemo več ljudi, več pravnikov, lingvistov, zato da bi lahko izvedli prevode več je dela, več je dokumentov, ki so potrebni, zato je treba delo prenašati na zunanje izvajalce. To je četrto vprašanje, to je torej skupek vseh vprašanj. Če želimo o tem odločati, lahko vse vzamemo skupaj, gospod predsednik. de demandes de vote, je pense qu'on pourra considérer qu'elles sont approuvées implicitement. No, mislim, da lahko tukaj razumemo, da je to implicitno sprejeto. Hm? Na podlagi 25. člena finančne uredbe. Tak. Odbor regi, 25. člen. Nekoliko manj denarja bi potrebovali za člane odbora regij in za politične dejavnosti, vendar potrebujejo več denarja za to, da bi uvedli avtomatski sistem prevajanja. To je nekaj, kar smo mi že uvedli. Želijo se torej samodejni sistem za avtomatsko prevajanje vsebine iz večjih virov in prav tako bi internalizirali prevode. Gre za 79.200. In še tretjič, gre za računsko sodišče. Računsko sodišče želi iz postavke osnovne plače vzeti 75 tisoč za dopolnilne storitve za prevajanje. Potrebujejo torej več za prevajanje, utemeljitev je podobna kot pri sodišču, zmanjšanja pri številu ljudi so vodila do tega, da je treba več dela dati zunanim izvajalcem, zato potrebujejo 75 tisoč evrov potem pa potrebuje tudi 40 tisoč za prenovo kantine in restauracij, kafeterijo je treba delno obnoviti, potem še zamenjava pohištva, tudi tukaj gre za 40 tisoč, kajti kupiti je bilo treba nekaj ergonomskih mis, kajti zdravniki so predpisali, da je treba iz zdravstvenih razlogov to storiti. Potem pa še novi nakupi tehnične opreme in namestitev, gre za 65 tisoč dodatnih evrov, potrebujejo dodatne naprave za to, da bi povečali preglednost in vidnost odločitev sodišča. Skupna sota je 220 tisoč evrov, to bodo vzeli iz osnovnih plač. Kaspijan ali. In to je to. Merci, madame le rapporteur. Donc nous avons... Hvala, gospa poročevalka. Torej imamo pet prošen za prerasporeditev za sodišče Evropske unije, eno za odbor regij in eno za računsko sodišče. Ni nam treba o tem glasovati razen če bi to želeli. 25. člen poslovnika eh, namreč dopušča, da se implicitno strinjamo o tem, če ni zahteve po glasovanju ali kdo zahteva glasovanje. Ne, torej lahko. Eh, smatramo, da so te prerasporeditve, ti transferji, soglasno sprejeti znotraj odbora za proračun. Potem pa glede nepremičninske politike, tukaj ni um, ničesar posebnega in s tem smo opravili z našim dnevnim redom. Želi še kdo besedo podrazno? Očitno ne. In s tem smo zaključili sestanek do jutri ob devetih zjutraj. Koordinatorje pa prosim, da ostanejo na mestih. Nadaljevali bomo čez pet minut. Tako. <laughs>